sicer gre za <clears throat> izjavi sveta in komisije v okviru EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice. K besedi vabim eh, državno sekretarko, da spet spregovori v imenu sveta. Eh, gospod predsednik, gospod prvi podpredsednik komisije, spoštovani poslanke in poslanci, nocoj naš čaka zelo pomembna eh, razprava, eh, kajti Unija je utemeljena na eh, vrednotah, ki vključujejo spoštovanje človekovih pravic, svoboščin, demokracije in pravne države. To so temeljne vrednote držav članic in pomemben element evro, identitete Evropske unije. Države članice morajo zagotoviti eh, skozi svojo notranjo zakonodajo polno spoštovanje pravne pravne države in drugih vrednot. Evropska komisija, parlament in svet igrajo pomembno vlogo pri, um, pri zaščiti teh temeljnih načel ugotavljamo, da Evropski parlament igra pomembno nadzorno vlogo, eh, da eh, bi komisija in svet eh, izpolnjevala svoje obveznosti. Spomnili se boste, da je svet junija 2013 izjavil, da je spoštovanje pravne države neobhodni predpogoj za varovanje temeljnih pravic in pozval komisijo, da da organizira razpravo, ki bo skladna z pogodbo eh, v zvezi s temi, eh, s temi vprašanji. In, eh, Istega meseca je parlament pozval evropske institucije eh, k oblikovanju potrebnih eh, evropskih eh, instrumentov za uresničevanje zavez iz pogodb v zvezi z temeljnimi vrednotami. In komisija je prispevala k tej razpravi svojim sporočilom iz marca 2014. Te pobude eh, so potem dopolnili obstoječi instrumenti in sicer gre za postopek eh, v zvezi s kršitvami. V primeru kršitve evropskega eh, prava ki lahko pripelje do suspendiranja glasovalnih pravic v primeru resnih kršitev evropskih vrednot. Svet je večkrat razpravljal o tem, kako bolje, eh, bolje zaščititi pravno državo Unije. Decembra istega leta je svet sprejel sklepe, ki vzpostavljajo institut eh, letnega političnega dialoga z državami oziroma med državami članicami v smislu spodbujanja in zagotavljanja izvajanja, izvajanja pravne države v Evropski uniji. Dialog eh, pa mora spoštovati načela, kot so objektivnost, nediskriminacija in enako obravnavanje. Hkrati pa tudi spoštovanje načela eh, dodeljenih eh, pristojnosti. Prav tako pa eh, zagotavlja tudi inkluzivni pristop. Predsedstvo bo odigralo osrednjo vlogo pri zagotavljanju, pri zagotavljanju spoštovanja, eh, spoštovanja teh načel eh, tekom te razprave in trenutno svet dela v, eh, na organizaciji prve politične razprave v zvezi s pravno državo. Prepričana sem, da bo ta dialog pomagal pri spodbujanju pravne države, zato da bo to še naprej ostalo, ostala temeljna vrednota ki, eh, na kateri temelji Unija. Hvala lepa. Franz Timerman se je jako vrnil. Besedo eh, dajem sedaj eh, podpredsedniku. Hvala lepa. Potrebno se je spomniti samo, kaj se zgodi, kadar ni pravne države. In predsednik Eisenhower leta <clears throat> Eh, pred 60 eh, eh, leti je govoril o teh načelih in leta 58 je to bilo. Januarja pa je predsednik Šulc na to spomnil ob obeleževanju teh dogodkov. In tu lahko rečemo, da je ta okvir eh, predstavlja pravzaprav trezvit treznitveni poziv eh, za nas in eh, Evrops, Evropski parlament mora delovati zelo budno, kajti ne smemo dopustiti, da bi se naša družba vrnila eh, nazaj pri pravni državi, kajti nesvobodna demokracija ni nekaj, kar lahko obstaja in načelo mora biti načelo pravzaprav svobodne eh, družbe. In eh, tu, eh, to je tisto, za kar se zauzema Evropa. Prepogosto pa to eh, jemljemo kot nekaj samoumevnega. Ne more biti Evrope brez polnega spoštovanja naših skupnih vrednot, kajti, eh, kajti če smo pripravljeni tu delati kompromise, eh, to pomeni tudi kompromise na drugem področju in lahko vse skupaj pripelje na mrtvo točko in eh, predsednik Juncker eh, mi je zaupal pomembno eh, nalogo oziroma dožnost in sicer usmerjanje tega dela. Gre za, vsa, za delo, ki mora potekati vsak dan od začetka do konca in skupaj s, komis, s kolegom komisarjem delamo na, na skupnih projektih in če je potrebno, k temu povabimo še druge komisarje. Potrebno je zagotoviti, da, eh, bo, eh, da eh, bodo te temeljne pravice eh, ustrezno spoštovane. In eh, spomnim se, kako je ta parlament pogosto pozval k eh, še eh, drugemu sporazumu, ki bi izviral iz sedmega člena, zato da bi bile naše skupne vrednote spoštovane v polni meri. Kajti, Zame imajo vse institucije pomembno dopolnilno vlogo in eh, bilo je odločeno, da se vodi, eh, da se vodi dialog in sicer eh, tudi letno razpravo o teh vprašanjih. In, Tu je šlo na eni strani na, za izvajanje eh, političnih pritiskov, kadar je prihajalo do ogrožanja pravne države eh, ali pa celo do obravnave eh, Eh, letega na sodišču. In ta naš pristop eh, upošteva tudi še eh, posebej posebne zadeve, kadar gre naprimer za vprašanja oziroma probleme neskladnosti in to vključuje tudi pravico do ustreznega pravnega sredstva na sodišču po decembru mesecu, eh, po teh eh, izrednih eh, oziroma po ukrepih, ki so izven regularnega stebra, je komisija pripravljena na to vrstno delovanje. In sicer na neideološki način deluje to pogledno na podlagi dejstev, zadev in dejanskega prava. In komisija komisija bo pri tem enakopravno obravnavala uh, vse, vse države. Ne gre za, gre za to, da uh, se uh, probleme obravnava uh, zlasti tako, da uh, se uh, ponovno vzpostavi, če je to potrebno. Ustrezno obravnavanje na podlagi prava oziroma o zakonodaje. In potrebno je upoštevati tudi različna tveganja. Eh, izkušnje so tudi pokazale, da eh, eh, lahko To sproži bodi si komisija ali pa Evropski parlament eh, vendar pa eh, eh, pač pa eh, gre za tisto, kar eh, lahko naprimer eh, pripelje do Kadar se pojavljajo različna vprašanja oziroma problemi iz naslova um, nedelujoče pravne države. Um, tu gre za možnost vstopanja v politični, politični dialog z državo e, članico, kjer, e, lahko, kjer je do problema prišlo. Um, In eh, če do tega pride, ta okvir omogoča komisiji, da se na to hitro odzove, preuči, analizira situacijo ob upoštevanju eh, načela enakopravne obravnave. Na eh, cilj pa je poiskati rešitev za to, da ne bi bilo potrebno sprožiti mehanizma sedmega člena. Parlament igra pomembno ulogo, da preprečevalno vlogo držav za to, da vrnemo izogib eh, to vrstnim eh, situacijam. In, eh, Hkrati bomo glede tega tudi redno informirali parlament in eh, lahko eh, rečem, da bom vsakokrat posegal po okviru, če bo tako zahtevala situacija v eh, kaki državi članici. Nekateri izmed vas se lahko tudi vprašate, kakšna je trenutna situacija z vidika mnenja sodišča iz lanskega decembra in trdno sem prepričan, da bi to lahko pripeljalo k nadaljni krepitvi temeljnih eh, pravic. Eh, tu pa je, eh, se je sodišče soočilo z vrsto pomembnih izzivov pri obravnavanju tega. Zato potrebujemo čas za razmislek, zato da se lahko posvetujemo z vsemi zainteresiranimi glede poti naprej. In Evropski parlament pozdravlja ta okvir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 Eh, vemo, da so tu tudi pozivi še k nadaljnim dodatnim mehanizmom za zagotavljanje spremljanja eh, in ugotavljanja, ali se države ravnajo eh, skladno z temi načeli. In tisti, ki ne dosegajo pri tem rezultatov, bodo morali situacijo izboljšati. Vendar, preden se spustimo v dolge razprave ali sprejemamo novih, in, novih nove instrumente, eh, si moramo biti na jasnem glede problemov. Ali resnično potrebujemo še en instrument za spremljanje eh, dejstev ali pa eh, pravzaprav potrebujemo sa, samo to, da bolj učinkovito uporabljamo že obstoječe instrumente. Izkušnje eh, kažejo, da ne potrebujemo toliko teh mehanizmov za spremljanje, temveč da izboljšamo zmogljivosti unije odzivanja na krizne situacije, ki izvirajo iz eh, vladavine prava. In eh, zato mislimo, da je to delo pravilno zasnovano v smeru teh ciljev številni akteri, vključno z unijo, institucijami, eh, zlasti naprimer agencija za eh, pravice, eh, za temeljne pravice, pa tudi komisija, številne nevladne organizacije, ki redno spremljajo in izvajajo analize in tu so potem tudi prizadevanja za eh, lažjo uporabo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 Tu je potem tudi letni kolokvi, ki sem ga eh, napovedal v eh, času svojega zaslišanja eh, oziroma nastopa pred parlamentom in vabim vse zainteresirane strani, vključno z Evropskim parlamentom, da pri tem sodelujemo. In danes lahko rečem, da bi bil naslednji kolokvi o strpnosti in kako se boriti proti antisemitizmu antisemitizmu, eh, antikristjanizmu eh, in tako dalje. To je, to, eh, leti spadajo med največje izzive, s katerimi se soočamo. Želim, da vodimo pomenljivo razpravo, kajti skupaj, če bomo govorili soglasno, potem bo to pomemben signal, pomembno sporočilo državljanom. In kaj ti na koncu koncev gre za eh, družbo. Vse to nas bo povezalo, kako se soočiti s strahom, strahom, ki paralizira, strahom pred drugim. In To, za to pravzaprav gre, to je tisti največji smisel naših skupnih vrednotom. Njim dolgujemo uh, uh, tudi in to je izjemno pomembno za prihodnost, našo prihodnost, prihodnost naših otrok. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala, gospod podpredsednik. Eh, sedaj bomo eh, začeli za razpravo. Besedo ima gospod Buda. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, hvala lepa. Eh, so eh, sistemi, kjer je pravna, pravna država omejevana in tu so vprašanja dostojanstva, strpnosti, varnosti in tako dalje. Vse to mora predstavljati, predstavljati vrednote, ki si jih delimo vsi in ki je eh, v službi državljanov in podjetij. In eh, to eh, so neutoljive vrednote. Močna Evropa z močnimi državami pa je varnosti ukvir, ki daje jamstva vseh, kajti neodvisno sodstvo lahko spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest in tudi varnost dela. In obratno, ko to lahko pomeni nestabilnost. Zato je vzpostavitev učinkovitega mehanizma, ki bo predvideval tudi sankcije za kršitve posameznih temeljnih pravic, neobhodno potreben, kajti te osnovne vrednote pravne države se lahko hitro zamajajo, celo v demokracijah, ki veljajo za eh, eh stalne oziroma za stabilne demokracije. Evropska unija je pokazala, pokazala, da je sposobna ustvarjati eh, mehanizme, ki bojo zagotavljali te temeljne pravice. Sistem spremljanja pa nam omogoča, da eh, se lahko odzivamo na kršitve evropske zakonodaje na ravni posameznih držav članic. Eh, vendar je potrebno še dodatno okrepiti sodelovanje med Evropskim parlamentom, državami članicami, zato da bi konsolidirali oziroma utrdili strategije na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Ali sprejemate eh, modri karton, prosim? Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Spoštovani kolega, zelo me veseli vaš prispevek. Lahko se uh, poistovetim s tem, kar ste povedali. Uh, In uh, vse to je zelo skladno s tem, kar je povedal gospod Timmermans. Ampak naj vas vprašam, kolega, ali pravite, oziroma ali isto govorite tudi v skupini ELS, ali pravite isto stranki Fidesz, katere predsednik vedno znova govori o eh, demokraciji brez svobode in ki je pogosto žrtev diskreditiranja. Kratka je uh, diskusija. Gospod predsedujoči, mislim, da znotraj vsake skupine potekajo razprave. Na ravni držav pa mora to ostati na ravni držav. Potem enako v svetu in komisiji pa eh, se je potrebno izogibati eh, duplikaciji. Minute. Najlepša hvala. Pravna država in demokracija sta temelj Evropske unije in kdor dvomi vanje, dvomi v Evropsko unijo. Spoštovanje temeljnih vrednot je pravna zaveza za vse države članice in to ne samo pri izvajanju Evropske daje, ampak kadarkoli pogosto pa prihaja do eh, kršitev teh vrednot, včasih celo sistematično, nezadostna neodvisnost eh, pravosodja, medijev, nezadostne pravice za parlamentarno opozicijo, izključevanje manjšin, to so samo nekateri primeri. Mi kot evropejci ne moremo enostavno stati ob strani in opazovati, kako prihaja do takih zlorab temeljnih vrednot. Eh, Večkrat je Evropski parlament ravno zato eh, vzpostavil neodvisne odbore strokovnjakov ali pa zahteval njihovo vzpostavitev. Taki odbori bi lahko preiskali razmere, ampak ne svetne komisija doslej nista zagotovila kakega takega postopka. Letno srečanje držav članic od v pravni državi je nedvomno dobra pobuda, ampak to ne zadostuje, predvsem pa to ne nadomešča zakon, eh, rednega in zakonitega pregleda delovanja vseh držav članic. Predstavljeni okvir za zaščito pravne države zaenkrat ostaja zgolj na papirju. Evropski parlament bi moral resno, eh, redno biti obveščen o vseh sprejetih ukrepih, ampak se kaj takega doslej še ni zgodilo, ali ker do tega ni prišlo, ali pa ker informacije parlamenta niso dosegle. Naj povzamem. Po vseh razpravah o temeljnih pravicah v zadnjih letih se svet in komisija zdaj končno približujeta bistvu problema, ampak to ne zadostuje. Potrebujemo pripravljenost vseh držav članic in komisije, da eh, jasno imenuje, krivce rednih eh, in grobih kršitev. To je del eh, naše družbe, mora biti del naše družbe. Najlepša hvala za pa gospod Kajkop. Gospod predsedujoči. Eh, te skupne vrednote eh, demokracije, strpnosti eh, so seveda temelji Evropske unije in prepogosto skuša Evropski parlament kvantificirati vrednote, ki jih ni mogoče na ta način vrednotiti. In sicer gre za različne semaforje, referenčne analize in podobno ki se jih lotevamo. Menim pa, da namesto, da bi razvijali zavezujoče instrumente za sankcioniranje držav eh, ali pa tako ocenjevanje, bi se morali raje vprašati, ali so ti mehanizmi resnično najboljši vzvod oziroma najboljši instrument za iskanje rešitev. In to, kar moramo eh, delovati, moramo na ta način, da skušamo izboljšati temeljne pravice in pravno državo v naših eh, državah. In eh, kako se izboljšati v očeh svojih državljanov, zato, mora, mo, zato je potrebno pogledati, kako izkoreniti diskriminacijo LGBT-jev, naprimer, in različnih drugih ranljivih eh, skupin, potem kako tudi olajšati naše gospodarstvo za to, da se tu lahko zagotovi rast, eh, potem kako spodbujati temeljne pravice je vprašanje, kaj ti eh, prijateljska roka bo vedno naredila več kot pa, kot pa kritike. E, to, kar potrebujemo, je ne, da si grozimo eni drugim, potrebujemo boljšo zakonodajo, boljšo, boljše uresničevanje lete in tudi vzajemni dialog. Ja Zdaj pa gospa Sofija Intveld za dve minuti. Najlepša hvala, spoštovana gospa um, predstavnica sveta, gospod Timmermans. Moram povedati, da sem nekoliko razočarana. Gospod Timmermans, rekli ste, ne potrebujemo zavarovanih mehanizmov institucionalne debate. Točno to potrebujemo, kaj ti temeljne pravice in temeljne vrednote, na katerih temeljita Unija, so zapisane v členu 2 pogodbe. To je najpomembnejši člen in to je po hierarhiji najvišji uh, člen. Vendar pa je v veliko uveljavljanje tega eh, člena najšipkejša v celi pogodbi. Ko smo se pogovarjali o evru, smo rekli, da ne potrebujemo eh, nekih zavezujočih instrumentov, imamo gentleman's agreement, vsi bodo te, eh, se tega držali. Videli smo, kam je to pripeljalo. Mislim, da je skrajni čas, da ta Evropska unija, ki se razvija tudi v politično unijo, mora uveljavljati vrednote, na katere je tako pomembna, eh, ponosna. Ne smemo samo govoriti, čeprav v številnih jezikih, ampak moramo delovati in to v vseh jezikih potrebujemo zavezujoče instrumente, ne samo konvencije, tihe diplomacije, pogovore, potrebujemo zavezujoče instrumente in zaradi tega moja skupina Alde je predlagala, da uh, pakt o demokratičnem upravljanju, to smo ponudili komisiji in o tem razpravljamo, da bi to sprejeli na podlagi obstoječih eh, pogodb in bi imel podobne mehanizme kot eh, pakt o stabilnosti. In tako bi lahko izvajali vrednote, ki so nam tako blizu. Pripravili smo en instrument, ki vam ga bom eh, pokazala. Gre za neko lestvico in mi smo Tukaj zapisali vse države članice v povezavi z enako eh, obravnavo in eh, mm, stopov in tako dalje. Bili smo prijazni, nismo zapisali imen držav, samo Švedska in eh, Danska imata samo zelene kvadratke, drugi bodo ostali anonimni. Če bi to naredili v Evropskem parlamentu, v svetu, v komisiji in tudi z nacionalnimi parlamenti in če bi to naredili vsako, vsako leto in tukaj predlagam, da bi imeli um, razpravo v vseh institucijah o vladavini prava, o temeljnih pravicah in tako dalje in o dekromat, dekromat, demokraciji. Vse države bi morali enako obravnavati in tako bi države eh, članice tudi preko mm, mehanizma nadzoranja ali pa države kandidatke bi nadzirali. Ne, vse države bi morali spremljati, ne samo njihov proračun. Ne govorimo samo o dolgu in primankljivosti primankljaju, eh, primankljaja, ampak tudi o izvajanju, resničevanju vrednot, tako da bi Evropska unija resnično postala skupnost vrednot. Sedaj pa ima besedo gospod Krisogonos za eno minuto. Demokracija in temeljne pravice, ki so v ki jih v teoriji podpira Evropska unija v členu 2, so danes ogrožene zaradi Evropske unije same. Ko Evropska komisija je poslala pisni odgovor na naša vprašanja in pravi, da temeljne pravica se ne izvajajo, kar zadeva memorandume, to pomeni, da državljani eh, Evropske unije, ki živijo v sistemu memorandumo, so druge razredni državljani in njihove države so neke vrste kolonije. Ko je komisar Kajtlajnen Eh, podobno rekel, da mm, mm, politika se bo spremenila po eh, volitvah v Grči, to kaže na zaničevanje demokracije. In to pomeni, da ne bomo imeli več uh, volitev, ampak bomo uporabljali vojaško silo. In, uh, to bo neka avtoritarna Evropska unija in bo tukaj šlo za gospodarsko izsiljevanje. Evropska unija se mora spremeniti. Gospa Sargentini za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsednik. Lat, latvijsko predsedstvo je povedalo, da svet namerava enkrat letno eh, se pogovarjati o eh, raz, stanju človekovih pravic v, eh, temeljnih pravic v Evropi. Nekdo je to poimenoval kosilo. Gospod Timmermans nam pravi, da želi delovati ne, od, ne ideološko, ampak nepristransko. Mikrofon, prosim. No, zopet imamo mikrofon, torej želi delovati neideološko in objektivno. Problem pa je, da, je, da gre tukaj za sodnika v, v pravilih, ki jih mi kršemo. Ne moremo biti objektivni, če ne vemo, če se moramo držati. Imamo pravila v Evropi Zakaj jih nimamo takih pravil? Zaradi tega, ker ni politične pripravljenosti. Tudi v tem parlamentu želimo imeti tako politiko. Skušamo stvari Bobu reči Bob. Govoriti moramo o pravih stvarih. Odgovor je ne. Zakaj? Zato, ker mi govorimo med nami o proračunskem primankljaju, ne pa govorimo o raznih pravicah, kot so diskriminacija, svoboda medijev in tako dalje. To se ne dogaja. Zgodi se v trenutku, ko nekdo postane recimo član nogometnega kluba. Ko pa to postane, tega ne počnemo več in tega ne moramo sprejeti. Ne moramo sprejeti, da pod predsednik komisije Timmermans pravi, mi imamo pravila, pravila, ki se ne izvajajo zaradi tega, ker ni pripravljenosti in volje v svetu in v parlamentu. Zato od vas pričakujem, da boste kaj naredili in e, latvijsko predsedstvo prosim, da ima dovolj e, poguma, da kaj stori. Gospa Ferrara za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Obstaja razlika med uh, pravno priznavanjem in političnim izvajanjem temeljnih pravic. Kljub uh, omenjenju členu 2, 6 in 7 uh, eh, pogodbe o delovanju Evropske unije, milijoni, Evropske, uh, milijoni državljanov Evropske unije čutijo uh, strašne posledice uh, politike zategovanja pasivu in uh, korupcije in drugih vrst kriminalitete. Evropska unija potrebuje notranjo strategijo temeljnih temeljnih pravicah, o demokraciji in o vladavini prava. Tako da bo lahko zagotovila koherentnost z strateškim okvirom, ki je že predvideno za zunanje zadeve. Danes nimamo mehanizma, da bi ocenjevali varstvo in promocijo skupnih evropskih vrednot, ki so zapisani v evropski zakonodajni in tudi v nacionalnih zakonodajah. Člen 7 uh, eh, Evropske unije je mrtva črka na papirju in alternativni mehanizem, ki nam ga je predlagala komisija v svojem sporočilu, delu o vladavini prava ni dovolj ambiciozna za to, da bi se izognili kršenju temeljnih pravic v Evropski uniji. Potrebno je imeti ustrezno spremljanje in eh, možnost intervencije in tudi sankcije, če pride do kršenja teh pravic. Institucije Evropske unije in zlasti komisija im morajo zagotoviti, da vse evropske politike bodo podvržene analizi za to, da bi zagotovili, da Evropska unija ne bo prispevala posredno ali neposredno neposredne k kršenju temeljnih pravic na svojem teritoriju. Hvala. Lenars, Gospod Lenar za dve minuti. Najlepša hvala, gospa. Gospod predsedujoči, pred mano so že povedali, da pravna država je temelj našega sožitja in Evrope. To je treba povdariti ne samo za naše državljane, ampak tudi za vredostojnost Unije. Ko govorimo z državami kandidatkami in državljani, ki želijo z nami podpisati partnerske dogovore, mi ustrajamo uh, pri pravni državi. In pravna država je nekaj, brez česar ne more delovati demokracija in niti gospodarstvo. Pomembno je, seveda moramo skušati eh, izvajati to, kar pridigamo zune naših meja. In gospod Timerman, zadovoljen sem, da ste tukaj z nami. Pred dvema letoma, ko ste bili še eh, zunanji minister eh, nizozemske, ste pripravili pismo za to, da bi na področju temeljnih pravic naredili več v Evropi. Leto zatem smo videli, da v okviru priložnosti in možnosti, ki nam jih da pogodba, smo prišli do okvira, okvira, o katerem ste govorili danes. Zagotovo gledamo na izkušnje, ki smo jih eh, pridobili skozi let in govorimo o izkušnjah, podatki, ji, ki jih je komisija pridobila po objavi svojega sporočila in zato, da lahko rečemo zadovoljen sem in pogledati moramo, če so bile izkoriščene vse možnosti v trenutnem okviru po celi Evropi, ne glede na vlade, ki so na oblasti. Če vse vlade v vseh državah Evropske unije so dale prioriteto um, temeljnim pravicam. Najlepša hvala, gospod Lopes Aguilar. Hvala, gospod predsedujoči. Veliko krat sem govoril tukaj v parlamentu za to, da sem povedal, da finančna in gospodarska kriza je postala tudi socialna kriza zaradi uh, povečanja neenakosti. Uh, gre za politično in moralno krizo, ki je posledica tega, da smo pod vprašaj postavili vrednote videli smo, kaj se je zgodilo, ksenofobija, uh, kvaliteta demokracije in temeljne pravice so pod vprašanjem v Evropi. Se strinjam se, da temeljna ni v Evropi ni zmanjšanje deficita, ampak drugi člen 2 Evropske unije, uh, pogodbe Evropske unije, ki govori potem, kako so pomembne uh, temeljne pravice pravna države in demokracija, uh, reprezentativna demokracija. In zato moramo jasno povedati, povedati, da ta pravna država in temeljne pravice ter demokracija se slabša v Evropi, zaradi tega, ker ne, ob, ne obstajajo mehanizmi, ki bi zagotavljali učinkovito izvajanje teh načel v državah članicah. In to je dilema iz, Kopenhag, iz Kopenhavna. Ima, zelo strogi smo, potem pa ni nobenega nadzora nad standardi recimo varstva manjšin, pre, m, in preprečevanja zatiranja teh mašin v Evropo niso dovolj načela, ki so zapisana v sporočilu komisije iz leta 2014 in niti iz dialoga med državami članicami svet, sveta. S svetom. Eh, potrebujemo učinkovite mehanizme, ki bodo zagotavljali vse to. In zato moramo priti do neke umestne točke med kršenjem in preprečevanjem. In tukaj je treba tudi se poslužiti sankcij iz sedmega člena. Tega skoraj da ni mogoče izvajati, treba je najti srednjo pot med eh, tem, kar sem povedal prej. Demokracija ne, mora, ne more biti nekaj, kar je samoumevno v Evropi. Gospod Škripek, najlepša hvala predsedajoči, spoštovani gospod podpredsednik komisije. Države članice so eh, najbolj naravno okolje za zaščito demokracije in človekovih pravic. Vsaka članica je morala izpolniti kopenhavske kriterije in nišče ne želi postavljati temeljih vrednot pod vprašaj. Ko se v Evropski uniji pojavijo težave, je potrebno seveda o teh razpravljati. In, eh, Bojim se, da bi kdo lahko razmišljal o uvedbi strogih nadzornih mehanizmov za države članice in s tem bi se začela nekakšna diktatura ukazov. Zato me skrbi, kar sem slišal v zvezi s slovaškim referendumom o zaščiti naravne družine. Od svojih kolegov poslancev in poslank terjam eh, strpnost In zato sprašujem, ali je kakršnakoli oblika družine grožna za demokracijo. Vsakdo ima pravico na svoj način izživljati eh, demokracijo in človekove pravice. Torej, potrebujemo več spoštovanja in ne več nadzora. Potrebujemo več spoštovanja za suverenost držav članic. Torej, dialog v zajemnem spoštovanju na mesto represije. Zato eh, zahtevam, da tem načelom sledimo tudi v dokumentu in eh, ne govorimo o sankcijah. Modri krpon za vas, ga sprejmete? Da. Ja. Képviselő úr, nem lett meg, amit mondott, mert... Najlepša hvala. Spoštovani poslanec, nisem povsem prepričan, če drži to, kar ste povedali. Pred nekaj dnevi ste se obrnili na poslance Evropskega parlamenta in ste se izrekli proti diskriminaciji eh, v zvezi z referendumom na Slovaškem. Ampak eh, kako menite, da je mogoče uskladiti tak postopek za zaščito eh, manjšin v Evropi, kajti zakaj menite, da tu gre tu za kaj drugega kot za zaščito manjšin in zakaj menite, da to ni v, v skladu s temeljnimi načeli Evropske unije? Menšini samozrejme ne može biti dis diskriminovane. Najlepša hvala. Nobena manjšina ne sme biti žrtev diskriminacije, to drži. Moramo pa si hkrati zastaviti tudi vprašanje, uh, kaj so manjšine. Leta 1948 smo opredelili eh, človekove pravice in druge pravice. Hvala, še en modr karton. Ali zimela. Izvolite, gospa. Merci, merci, um, about, uh... Govorili ste o vrednotah, ki so, bil, ki so nam usiljene in diktatorstvo. Ali ni res, da uh, referendum je propadel, kajti samo 20 odstotkov ljudi je glasovalo. Torej, pomeni, da veliko več ljudi na slovaškem je pokazalo spoštovanje do LGBT, kot ste vi sedaj uh, povedali. Spoštovana kolegica, vse to je povsem uh, eh, spremljivo. Ni bistveno, koliko ljudi je prišlo na volišča. Uh, ampak kampanja proti referendumu je bila neotemeljena, nepravična, huiskaška in sem proti temu, da se izvaja pritisk na suvereno državo. Ko gre za etična vprašanja, ko gre za vprašanja družine, bi morala vsaka država imeti možnost sama odločati kar zadava naš referendum, pa je seveda to izraz volje našega ljudstva. Najlepša hvala, gospa Vikström, za eno minuto. E hvala, gospa predsedujoča. Če se nek, ena država želi priključiti Evropski uniji, imamo zelo visoke, visoka marile. Treba je spoštovati uh, temeljne pravice, treba imeti demokracijo in pravno državo. Kakšen pa je problem? Problem se zgodi, ko imamo države, ki je mm, članica Evropske unije, ni instrumentov za to, da bi preverili, če država še vedno spoštuje vse ta merila. Merila obstaja, torej tako imenovana je kubenhavska dilema. E, tukaj mislim o svobodi medijev na mačarskem, o tem, kaj se je zgodilo v Litvi, homofobni zakoni, potem e, Romunija, ki diskriminira del svojega prebivalstva in to je sistematično diskriminacija Romov in obstajajo številne države članice, ki ne spoštujejo um, ekonomskih uh, sporazumev. Tega mi sploh ne opazimo. Kar pa zadeva človekove pravice, eh, lahko počnejo, kar želijo. Uh, mi govorimo tukaj o pravicah državljanov. Imamo rezultat, ki ga je dosegel Alde z pomočjo Sofiji.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 da eh, se otroci šolajo v svojem maternem jeziku in tu mislim, da je Romunija lahko zor za celo Evropo. Gospa predsedujoča, kolegi, če v Romuniji govorite svoj jezik romunsko v šolah, kaj se zgodi. Na švedskem v Upsali sem preštela 32 ljudi v mestu, ki so se borili s snegom in, in prišli so na švedsko zaradi tega, ker so stalno diskriminirani. Gospa Lunaček, nam je. Uh, Gospe Šprik, zaradi gospoda Škripka sem se, se bom osredotočila na LGBT in na homofobijo. Bila sem presenečena, gospod Škripek, da je, obstaja pritisk na suverene države in tukaj ste omenili Slovaško zaradi referendum. Ne vem za noben eh, pritisk na Slovaško zaradi tega referenduma. Rekli ste, da je bila kampanja proti nepravična. Uh, kampanja proti temu eh, referendumu. Vi pa ste uporabili celo papeža eh, za svoje cilje. In gospod Tišno, potrebujemo nek eh, akcijski načrt za boj proti homofobiji v Evropi. Kajti imamo postopke v primeru kršitve zakonov, nimamo pa nobenih postopkov pri kršitvi pravic recimo pripadnikov LGBT ali pa pri informaciji informacijah, eh, v Litvi so prepovedali knjigo, ki govori o pripadnih LGBT. Torej potrebujemo mehanizme za to, da bi vsi ljudje imeli. Pa Lune, če prekoračili ste svoj čas. Eh, ne moremo voditi eh, takega dialoga. Gospod Čogor, dve na minuti. Najlepša hvala. Pozdravljam dejstvo, da eh, se svet in komisija obračajo tudi na države članice, ko gre za temeljne vrednote in pravno državo. V parlamentu je pogosto govora o številnih temah, ampak dosedanje izkušnje kažejo, da se komisija pogosto sklicuje na to, da nima pristojnosti in se tem ne loteva. Svet, ki je sestavljen iz predstavnikov držav članic, pa pogosto tudi ni eh, prava institucija, da bi ukrepali, tako da je prav, da zdaj eh, odprto govorimo o teh vprašanjih. Ko govorimo o demokraciji in vladavini prava, moramo biti iskreni, ko gre za to, katere države so v igri, eh, kadar govorimo o dvomih, o temeljnih pravicah in pravicah pravni državi. Kadar je govora o temeljnih pravicah, ni dovolj, da prisluhnemo samo stališču držav, države članice. Eh, da, potrebno je prisluhniti tudi glasovom manjšin in njihove pritožbe, potrebno je imati resno. Gre za to, da lahko Evropa prisluhne državljanom samo, če se problemov ne eh, pomete pod preprogo. Eh, Vemo, da nacionalne manjšine eh, v Grčiji, Romuniji, eh, Franciji in posod in nekaterih drugih državah sodijo med zadnje, ki jim kdo prisluhne. Dialog pa lahko pripelje do uspeha, če bosta komisija in svet preučila najboljše prakse, jih spodbujala in če bo na podlagi tega prišlo do izboljšanja razmer. Seveda pa je potrebno tu zagotoviti ustrezno delovanje in zastopanje evropskih institucij. Marsikatera država se bo tega razveselila, če pa dialoga ne bo, potem pa naj eh, evropske institucije priznajo, da ne morejo prispevati k spoštovanju temeljih pravic v Evropi. Modr karton za vas, ga spremete, izvolite. E, kolega Šogor, ne smatrate li, če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 Euh, ich begrüße die entscheidung pozdravljam odločitev sveta da vzpostavi političen dialog o pravni državi in spoštovanju temeljnih vrednot in da uh, se ukvarja z sistematičnimi kršitvami pravne države. Vse to vrstne pobude grejo seveda v pravo smer. Evropska unija ni zgolj enoten trg, ampak v veliki meri temelji na skupnih vrednotah in Evropska unija mora odločno nastopati v bran eh, temeljnih vrednot in varovati svojo vredostojnost. Samo na tak način lahko vredostojno nastopa tudi na vzven in pri teh vprašanjih ne smemo nikomu dajati odpustkov. Glede na to, da smo skupnost vrednot tudi načelo neumešavanja v notranje zadeve države tukaj ne velja. Naše države so zdaj tako povezane med seboj, da nacionalne politike eh, same po sebi predstavljajo del evropske notranje politike. Torej, kolegi in kolegice, če so ukrepi Svete in komisije korak v pravo smer, pa je potrebno dodati še, da gre zgolj za prvi korak kajti pravega no, evropskega mehanizma za temeljne vrednote in pravice še nimamo. E, pred, predvideva se, da bi razprave potekale enkrat na leto, še to verjetno za zaprtimi vrati in to enostavno ne zadostuje. Tudi parlament mora tu igrati svojo vlogo. Gre za vzpostavitev Kebenhavnskega mehanizma. To bo mehanizem, ki bo zagotavljal spoštovanje temeljnih pravic in uh, pravne države v vseh državah, zato da bo prišlo do rednega preverjanja na podlagi objektivnih podatkov in priznanih kazalnikov. Potrebujemo dejanski tehnični pregled eh, temeljnih pravic in naše agencije lahko tu igrajo pomembno vlogo. Najlepša hvala za eno minuto, gospod Mauro Baranduran. Gracias, presidenta. Este debate nos plantea... Hvala, gospa predsedujoča. V tej ta razprava nam kaže,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 In ne moramo reči, da vse države članice spoštujejo 11. Eh, člen. In citiram, potrebno je spoštovati svobodo medijev in njihovo pluralnost. In tukaj imam v mislih recimo nacionalno televizijo na mačarskem, ki je eh, sredstvo propagande eh, Orbanove vlade obstajajo seveda prihodki, kar zadeva se strani e, reklame in tako dalje. To je zapisano v poročilu Sveta Evropa in e, ki pravi, da e, temeljne pravice na mađarskem nazadujejo in Evropska unija mora zagotoviti, da se spoštujejo temeljne pravice v vseh državah članica. Hvala. Najlepša hvala, predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice. Temeljne pravice in razprave o temeljnih pravicah doslej v Evropski uniji niso vodile do uspeha. Evropska unija ni znala nastopati proti kršitvam pravic v svojih ali v eh, sosednjih državah. Zato je več razlogov. Pogosto nam je manjkalo mehanizmov, ki bi nam omogočali sankcioniranje. Ampak naj izpostavim še en drug vidik. Dokler nimamo mehanizmov zgodnega opozarjanja, eh, dokler ne zaznamo k malu, da se pojavljajo težave s spoštovanjem temeljnih pravic v posamezni državi, eh, dokler torej to ne bo uresničeno, ne bomo eh, sposobni ustrezno odzivati se. Pogosto je bil postopek na mačarskem predmet kritik, pogosto je bilo slišati, da se je pojavljal politični pritisk, ampak dokler se vse odvija zgolj na politični ravni, eh, bodo vse take razprave po svoji naravi politične. Najlepša hvala, gospod Pabrik, za dve minuti. You, hvala, gospod, pred, gospa, gospa predsedujoča. Ta razprava kaže, da nismo popolni, da nismo popolne države, da nismo popolna družba. Obenem pa moramo imeti v mislih, da včasih je pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni. V tem primeru vsi lahko zagotavljamo in to vemo, da so temeljne pravice, temeljne za naše institucije. Če pogledamo v preteklost, pa vidimo, da so se drugače izjavile na zahodu in vzhodu, na severu in jugu. In tukaj ne govorim o društvu narodov, kjer so uh, Eh, na češko-slovaškem izvajali pravice, eh, ki jih nikjer drugje niso. Isto velja za države, ki se, se pridružile eh, Evropske unije kasneje s pomočjo Kobenhavenskih kriterijev in so morali spoštevati pravice manjšin, ki ne obstajajo v drugih državah. Povedati moram, da se moramo držati ne samo temeljnih pravic, ampak tudi drugih načel, na katerih temelji Evropska unija in to je delitev ulog rok delitev oblasti in tudi načela, ki, o katerih določajo sodišča, ne pa politične institucije. In tukaj mislim, da želite imeti politično institucije, ki bo prevzela nalogo uh, sodišč in bo nekaj novega. Mislim, da je to nekaj, kot, kontraproduktivnega. Ravno tako si moramo spomniti, da smo ravno v tej dvorani obstajajo ljudje, ki, na katere vplivajo nevladne organizacije ali pa, um, ali pa stranke izven Evropske unije, ki niso demokratične in tako dalje. In, ampak se. Uh, in oni se pritožujejo tukaj in nam solijo pamet. Torej, držati se moramo temeljne delitve oblasti in veliko bolj uspešni bomo, kot smo sedaj tukaj. Hvala. Gospa Kiniči, dve minuti tokrat. Hvala, gospa predujoča sistem varstva pravic, ki se je razvil v Evropski uniji, je, eh, mm, obstaja branik pro, za demokracije in za varstvo temeljnih pravic. Obstajajo pa še vedno vrzeli in slabosti tega sistema. Eh, listina pravic se izvaja v državah članicah, ampak samo v okviru akija Evropske unije. In to zaradi tega lahko prihaja do diskriminacij, saj gre za temeljne pravice. E, ravno tako postopek kršitve zadeva samo e, specifične kršitve, e, vanjo pa ne spadajo druge kršitve, ki ravno tako škodijo vladavini pravi. In ravno tako niso učinkovite dolgi postopki po sedmem členu za primire hude kršitve takih načel. Zato je dobra ideja komisije da bi začeli dialog o temnih pravicah v Evropski uniji in da bi pripravili mehanizem zgodnjega opozarjanja za vsako sistematsko kršenje temeljnih pravic in eh, ne glede na to, če gre za kršenje listine ali pa drugih pogodb. Eh, komisija pa mora eh, to bolje definirati, definirati vse načela, ki varujejo temeljne pravice. Ravno ravno tako je dober nov operativni eh, m, okvir, ki ga je treba začeti takoj izvajati in eh, v primeru situacij, eh, kot, ki se sedaj pojavljajo, merginacija, pregajanje in kakršnokoli kršenje temeljih pravic. Hvala. Merci, Hvala, gospa. Eh, gospo, eh, gospa Pagaza Rontundua Ruiz, eh, za eno minuto. La transparencia y las buenas prácticas en la gobernanza de prakse in eh, demokratično upravljanje sta eh, najboljša načina boja proti korupciji, eh, hkrati pa tudi zaščite temeljnih pravic. In gre za nekaj, kar je zasnovano na takih zasnovah in uh, lahko rečemo, da uh, to ni predmet eh, take razlage, kot bi moralo biti. Potrebujemo neodvisno uh, telo uh, in pa.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 Hvala lepa, predsedujoča. Kaj eh, želimo reči, ko govorimo o pravni državi? Da eh, morajo državljani spoštovati pravo in eh, ne le državljani in. Eh, tam veš tudi tisti, ki so na oblasti kako razvijati pravo, kako obravnavati osumljence za kazniva dejanja, potem eh, kako eh, naprimer naj poteka izterjava denarja in tako dalje. Vse to spada v pravno državo, v vladavino prava, v uresničevanje eh, zakonov in prava. To mora potekati povsem na um, enakopravni uh, osnovi mora veljati enako za vse. In uh, tu je demokracija, brez tega demokracija ne more uh, delovati. In v tem je tudi razlika med diktaturo in demokracijo. Ne gre za večje ali manjše kršitve pravne države, enostavno gre za kršitve. Pravna država pomeni tudi, da eh, eh, se moramo ravnati eh, po določbah zakona. Pogosto se zgodi, da naprimer nekomu zakoni niso všeč. Politiki in vsi državljani se morajo prilagajati svoje obnašanje pravu, oziroma zakonu. Sicer bi, bi lahko bili na, na skušnjavi, da skušajo to prilagoditi, kadarkoli se jim zdi. Potrebujemo pa zakone, ki so jasni. Parlamenti, njihova odgovornost pa je, da eh, sprejma, sprejemajo jasno zakonodajo. Gospod Neder Miller. Gospa predsedujoča. Tago Mindenut Kijal. Gospa predsedujoča, Evropski parlament je upravičeno ponosen na to, da se zauzema za človekove pravice in temele soboščine po vsem svetu, kajti in to je bistveno, ker tu gre za bistvo Evropske unije, za naše korenine. Več ljudi je že spraševalo, pa tudi sam bom zastavil enako vprašanje. Od eh, držav kandidatk zahtevamo, da spoštujejo naše temeljne vrednote, ko se pridružujejo Evropski uniji. Kaj pa države, ki so že članice, pa se vseeno ne držijo temeljnih pravic in eh, ne sledijo tej usmeritvi. Pravite, da ni eh, ne svobodne demokracije, ampak eh, jaz mislim, da marsikakšna vlada poskuša vzpostaviti ravno to. Eh, Razumem, da imate dovolj mađarskih vprašanj, ampak sprašujem, kaj se bo zgodilo v Evropski uniji, če niti parlament, niti komisija ne boste se zauzemali za temeljne pravice. Kaj, na koga se lahko obrnajo potem državljani, ki trpijo zaradi odsotnosti pravne države? E, kaj se dogaja, kadar posamezne frakcije organizirajo in ustanavljajo e, stranke, ki si uspejo priti na oblast in eh, jemljajo svobodo in moč državljanom. Mislim, da moramo za vsako ceno podpirati temeljne vrednote in svoboščine, kajti Evropa je eh, brez prihodnosti, če tega ne bo počela. Potrebujemo seveda učinkovite mehanizme, s katerimi bomo take primere kršitev preprečevali. Povsod po Evropi moramo vzpostaviti spremljanje razmer na področju temeljnih pravic. Ključno pa je predvsem, da smo drzni, kad razmere to terjajo. Ne smemo se skrivati, kajti to bi pomenilo konec Evropske unije. Najlepša hvala za eno minuto, gospa Bilbao Brandika. No Najlepša hvala. Ne moramo, ne moramo se odzivati na odzive, na, na, na napade na nas, s tem, da ljudem odrekamo svoboščine in svobodo. Teroristi želijo uh, omejiti, praviti našo svobodo in uh, s tem jim pravzaprav uh, zagotavljamo vodo na njihov mlind, če se odzivamo na tak način. Uh, Veseli me, da naši predstavniki eh, se zauzemajo za te svoboščine, ko eh, je govora o boju proti terorizmu. To ni vedno enostavno. Včasih je resnica tista, ki je najpomembnejša. Eh, no, pogosto kdo označuje politično delovanje kot nezakonito, ampak prav je tudi, da tam, kjer državne institucije niso dovolj močne, spregovorijo Evropske unije. E, Naprimer v Španiji, ko gre za e, vprašanje vezana tudi na katere sodbe evropskih sodišč, so bile potrebne evropske institucije, ki so povedale, da so tu neke meje, ki so bile predstopljene. Najlepša hvala, gospod Weidenholzer, za eno minuto. Evropska unija ni gospodarska skupnost, ampak je predvsem skupnost vrednot in to je tako opredeljeno tudi v Kebenhavnskih kriterijih iz leta 1992. Eh, Eh, to mora biti tudi vodilo, po katerem se orientirajo države članice. Je seveda to pogosto politično kontroverzno in se o tem razpravlja, ampak zaenkrat še nimamo pravega sistema sankcioniranja. To ni sprejemljivo, kajti nekatere države, kot naprimer Mačarska, si dovolijo, da enostavno pozabijo na zaveze, ki so jih že sprejele. Nujno potrebujemo mehanizem, ki bo spostavljal jasne dožnosti, če bi s tem odlašali, bi bili malomarni in bi s tem ogrožali prihodnost Unije. Hvala. Najlepša hvala, gospa Revoldalom Bonfoy, izvolite. Eh, hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Evropska unija sloni na temeljnih eh, vrednotah, ki so izkupne in sicer gre za svobodo, demokracijo, spoštovanje človeškega dostojanstva, človekovih pravic. In država se more, države se morajo ravnati pri spoštovanju in varovanju spoštovanju temeljih pravic eh, po teh načeljih in to mora ostati eh, prisotno. Eh, pravna država ni povsod po vseh državah članicah eh, zaščitena enako. Marsikje celo znotraj unije ni spoštovanja pravne države oziroma je pomankljivo. In zlasti gre tu za področja naprimer azilnega prava in podobnih področij področjih. Evropska unija pozova, poziva k instrumentu za spremljanje eh, pravne države. Eh, gre za mehanizem stalnega spremljanja stanja, eh, stanja najbolj temeljnih pravic. To bi dopolnilo postopek, ki ga predvideva sedmi člen pogodbe v primeru eh, resnih kršitev eh, evropskih, eh, evropskih vrednot. Ali namerava komisija vzpostaviti, k malu vzpostaviti ta mehanizem? Hvala lepa. Euh, Modri karton in sicer se strani gospoda Uzalovskega. Ga sprejemate? ze zdumljenjem slucham teh glasov e, e. najlepša hvala prisluhnil sem vsem govorom in dobil go, govorom in dobil sem vtis kjer se v Evropski uniji krati človekove pravice še posebej, ko se govori o mačarski. S tem se ne strinja. Mislim, da moramo bolj zaupati demokratični tradiciji v državah članicah. Kaj zahtevate? Kakšne ukrepe naj sprejmemo? To je točno vprašanje. A, e, je to vprašanje, prosim? E, bi poskušali odgovoriti na to ne vprašanje. Ja, Dokler se bodo kršile človekove pravice v Evropski uniji, se bomo za te človekove pravice borili in zato želimo, da imamo končno Evropsko pravno državo. Gospod Kirhop. Najlepša hvala, gospa. Eh, predsedujoča. Eh, pred nekaj dnevi sem bil v Turčiji eh, kot član skupnega parlamentarnega odbora. Turškim kolegom sem želel razložiti, da je spoštovanje pravil pravne države predpogoj za članstvo v Evropski uniji in da je zato treba tudi spoštovati človekove pravice in demokracijo. Ampak razloženo mi je bilo, da so bili vzpostavljeni določeni mehanizmi za zaščite pravne države, vendar da ti mehanizmi ne delujejo. In eh, tudi Evropska unija izgleda ne more eh, biti prostor eh, svobode, pravice. Kako lahko to zahtevamo od drugih? Potrebujemo Köbenhavnski mehanizem. Eh, na ta način se bomo lahko eh, soočili s takimi primeri. Spoštovanje eh, teh pravic je del demokracija. Catch the eye. Eh, osem govorcev bomo imeli. Gospa Šujin. Hvala za besedo, eh, spoštovana predsedujoča

Hvala lepa, gospa predsedojoča. Sprejte strateškega okvira na tem področju bistvenega pomena za evropsko politiko. Storili smo veliko korakov naprej, vseeno nas čaka še ogromno dela. Ko gre za zaščito gospodarskih, kulturnih in socialnih pravic, ko gre za boj proti nekaznovanju, proti diskriminaciji, za pravice žensk in tako naprej, moramo storiti še veliko. Zato tudi pozdravljam tisto, kar je povedal podpredsednik komisije Timmermans. Listi na temeljnih pravic je pravno zavezojoča. Tako da Unija ne more več delovati zgolj v smislu cenzure. Zagotoviti mora dosledno spoštovanje pravic. Vzpostaviti moramo Evropsko območje pravic. Zagotoviti je treba temeljne pravice vsem, jih braniti skladno z kvrnhavenskimi kriteriji. To območje ne bi smelo biti omejeno zgolj na Evropo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Marija, sedem minuto, prosim. Govoril bom grško. Spoštovana predsedojoča, uporaba dveh različnih eh, jezikov v Evropski komisiji je nekaj, s čemer se vsi ukvarjamo januarja smo imeli sestanek odbora za eh, peticije in smo rekli, da memorandum v, eh, za Grčijo krši človekove pravice. Od Evropske komisije sem zahteval ukrepanje, ampak oni so rekli, da niso za to prisojeni, ker ne gre za evropsko zakonodajo. Ampak z pravnega in političnega vidika je to nesprejemljivo. Ne moremo imeti področja, kjer človekove pravice niso spoštovane z političnega vidika, pravno pa je to eh, nevzdržno, eh, če eh, človekove pravice niso bile vključene v eh, zakonodajo. Na deveti strani je bilo to objavljeno 6. junija leta 2010. Zato mislim, da ne moremo eh, dopustiti trojki, da bo še naprej kršila eh, človekove pravice v Grčiji drugi člen in sedmi člen sta zelo jasna. En od tistih sem, ki smo prepričani, da je vsako nespoštovanje človekovih pravic treba kaznovati. In eh, naravno je, da če gre za državo, če je država tista, ki krši človekove pravice, potem je treba uporabiti tiste mehanizme, ki jih ima Evropska komisija na razpolago. Kolegice in kolege, Evropska unija je v bistvu največje področje, kjer se človekove pravice spoštujejo. In zato bi želel, da stvari eh, pogledamo nekoliko drugače, z drugega zornega eh, kota, da eh, se osredotočimo na dobre primere, kajti veliko primerov je, odličnih primerov, kjer se človekove pravice spoštujejo, kjer v, prevladuje toleranca. O tem veliko govorimo v tem parlamentu in od komisije pričakujem, da bo eh, take pobude eh, tudi podprla, kajti imamo dobre primere in te dobre primere je treba počakati tudi evropski javnosti. Eh, hvala lepa, gospod Vjega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 tukaj znotraj Evropske unije lahko pahne prebivalce v revščino in bogati določeno elito. Naj jasno povemo, v skladu z Evropsko unijo je država demokratična, ko se preda trgom in pa bogatim korporacijam in skupnostim. Takšna je definicija. Da bi reveži sami lahko odločali o svojih prihodnosti in o geopolitičnih zadevah, pa je zadeva, ki zasluži samo zaničevanje strani Evropske unije. Gospod Baten, minuto. Anglija ne potrebuje nobenega EU okvira za demokracijo, za uh, pravno državo in za temeljne pravice. Že osem stoletij imamo demokracijo, ampak ta demokracija je sedaj votla zato, ker večina zakonodaje prihaja iz EU in ne od demokratično izvoljenih vlad in demokratov. In angliška zakonodaja Eh, je sedaj drugotnega eh, pomena. Evropska zakonodaja je tista, ki ima prioriteto. In eh, tudi Evropsko sodišče za človekove pravice ter sodišče Evropske unije sta sprejela nekaj ne, za nas neprimernih spremen. V Angliji smo imeli temeljne pravice, ki so se v okviru common law razvijale v Angliji. Eh, imamo tudi zakon o človekovih pravicah in EU eh, e ne more Angliji dati ničesar in ne more eh, naučiti Anglije ničesar o človekovih pravicah, demokraciji in pa pravni državi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sodišča so tista, ki izdajajo sodbe na, na podlagi zakonodaje. Vsakršna pravna država lahko deluje le, če analizira obstoječa vprašanja, obstoječe probleme, ne pa da se ukvarja z umetno ustvarjenimi problemi, ki izhajajo iz frustriranih političnih eh, izjav in poročil v medijih. In Eh, situacija je veliko krat drugačna od tistega, kar veliko krat slišimo. Ni Mačarska tista, ki bi ogrožala evropske vrednote in ni treba mačarskih državljanov obraniti pred lasno vlado. In e, naši državljani to razumejo. Moramo se osredotočiti na dejanske probleme in želim vas opozoriti na to, eh, komisar, morate nas vse presojati na podlagi enakih standardov in eh, ravno tako je treba zagotoviti zaščito manjšin. Hvala lepa. Plašikova Benova, eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kar nekajkrat sem že bila poročevalka v senci, pa tudi poročevalka za vprašanja človekovih pravic in zato lahko presojam raven spoštovanja človekovih pravic v Evropski uniji in lahko rečem, da je eh, to na nekaterih področjih kar šipko. Ko Evropska unija govori tretjim državam, da ne spoštujejo človekovih pravic, ko želi te države kaznovati, moramo vedeti, da moramo tudi sami najti sistem, kako zagotoviti spoštovanje človekovih pravic v naših državah članicah. Referendum na Slovaškem je bil večkrat omenjen. Ponosna sem na slovaške sodržavljane, kajti eh, prišlo jih je samo 20% in še naprej bomo morali iskati instrumente, ki nam bodo pomagali boriti se proti sovražnemu govoru, ki se je na slovaškem veliko uporabljal v, v času pred referendumom. Hvala lepa, tako smo eh, končali eh, catch the eye postopek. Komisar, najlepša hvala, gospa eh, predsedojoča. Dovolite mi, da se dotaknem nekaterih vprašanj. Najprej o načelih. Ves čas zgodovine se učimo, da eh, demokracija ni sama po sebi garancija za pravno državo. Zato imamo ta tri pod demokracija, eh, pravna država in eh, človekove pravice. In eno ne more nadomestiti drugega. In zato mi dovolite, da zavrnem eh, tisto, kar se je imenovalo neliberalna demokracija. Ne sme se uporabljati argumenta demokratične večine, tudi če gre za dvotretinsko večino, zato da se oslobijo pravila, ki izhajajo iz eh, pravne države oziroma človekovih pravic. Eh, Dvotretinske večine se ne sme uporabljati za to, da se oslabijo človekove pravice v državah članicah. To je eno osnovnih načel, na katerih temelji ta Evropska unija. In to velja za čisto vse države članice. In ne moremo reči, da je to vmešavanje v naše notranje eh, zadeve. Nihče ni silil nobene države članice, da bi podpisala Lizbonsko pogodbo. Nihče ni podpisal eh, nobene države, da bi podpisala in ratificirala listino. Ampak, če ste to naredili, eh, to postane nacionalno eh, pravo. In nacionalno pravo je tisto, ki vas zavezuje v tem primeru. In Moramo vedeti, da če si pogledamo, kakšna je situacija v državah članicah, moramo eh, upoštevati vse tri stebre demokracijo, pravno državo oziroma vladavino prava in človekove pravice. In teh treh stebrov je, eh, ne smemo ločevati. Drugič, moram reči, eh, gospa Infeld nekoliko narobe razmišlja na dveh ravneh. Prvič, Zato, ker so človekove pravice, eh, eh, pravna država, demokracija ravno tako pomembne kot gospodarsko sodelovanje. La, če vzamemo gospodarsko sodelovanje kot kriterij za presojo človekove pravice, to narobe. Ne moremo tega uporabljati, ko govorimo o proračunu, Eh, o zadožitvi in tako naprej. Iste mehanike ne moremo uporabljati na področju človekovih pravic in pravne države. To enostavno ne deluje in s tem bi dejansko zgubili izpred oči prava vprašanja, če bi eh, začeli uporabljati ta mehanizem. Drugi razlog, zakaj menim, da je eh, njeno razmišljanje napačno. Ta komisija sedaj dela tri mesece. Decembra je eh, svet sprejel ta mehanizem in smo na začetku eh, dela in šele eh, skušamo narediti vse, da bo ta sistem deloval. No, eh, ne, ne mogoče reči, jaz hočem stole eh, igračko takoj eh, in to v povezavi s faktom stabilnostjo. Eh, Vsem pa želim povedati in tudi eh, grškim kolegom, grškim poslancem, upam, da boste razumela, ker grško ne govorim. Ta eh, mehanizem je eh, soverena odločitev zadevnih držav in te države morajo potem zagotoviti, da se mehanizem uporablja v skladu z zakonodajo EU. Sam bi bil zelo vesel, Če bi tisti, ki so odprli to vprašanje, vprašanje človekovih pravic v tem kontekstu, če bi se tisti tudi distancirali od izrazov, kot so vsi vemo, da, eh, da eh, ljudi ne eh, plačujejo davko. Pa slišali smo tudi homofobne izjave. Tudi to je v nasprotju z pravno državo. Pro, To ne velja za vas, to ne velja za vašega kolega, Am, nikakor ne. Ampak vsi smo odgovorni, če začne prihajati do teh stvari. Moramo se odpreti takim izjavam. Hvala. Vesel sem, da ste rekli to, kar ste rekli. Ampak. Eh, slišal sem od eh, neodvisnih eh, Grkov take izjave in zato jih ne morete spodbijati. Ampak, če res želimo izboljšati situacijo pravne države, mor, moramo prevzeti svoje odgovornosti. Če je potreben neodvisen mehanizem, potem lahko rečem, gospe in gospode, da je komisija neodvisen mehanizem. Pogledali si bomo, kakšna je situacija v državah članicah. Eh, pogledali si bomo stvari, kot so neodvisnost sodstva, neodvisnost eh, eh, medijev in karkoli drugega, kar je povezano s pravno državo. Smo na vaši strani, ampak prosim, prosim, najprej se moramo potruditi, da bo ta naš mehanizem, ki ga imamo, učinkovit, preden sploh začnemo govoriti o uvajanju drugih mehanizmov. Hvala lepa. Sedaj eh, dajem besedo predstavnici sveta. Spoštovana gospa predsednica, zelo pozorno sem spremljala mnenja, ki so bila izražena v tej razpravi. Ko sem že rekla na samem začetku, EU ne temelji le na spoštovanju temeljnih pravic, ampak temelji tudi na, na pravni državi vse države članice morajo zagotoviti, da uh, so pri njih doma spoštovana ta ključna načela. Politični dialog, ki se je začel decembra 2014 na podlagi eh, sklepo sveta, potrjuje zavezanost držav članic, da varujejo ta bistveni element naše demokracije. Zato sem globoko prepričana, da bo novi dialog pomagal zagotoviti, da bo pravna država naš skupni eh, sil še naprej. Eh, podpredsednik je eh, govoril o pristopu k konvenciji o človekovih pravicah. Mnenje sodišča za človekove pravice iz decembra je izpostavilo Evropsko unijo. Sedaj pričakujemo predlog komisije o tem, kako naprej. Svet je trdno odločen, da bo še naprej ustrajal na tem, da je, da je pristop k tej konvenciji obveznost, ne pa opcija. Neverjetno je, da smo slišali pozive, da se eh, ustvari nov evropski mehanizem za spremljanje spoštovanja človekovih pravic. Strinjam se s prvim podpredsednikom. Zelo natančno moramo oceniti potencial, ki ga nudi že obstoječ mehanizem oziroma mehanizmi. Orodja imamo, moramo se samo naučiti, kako ta orodja uporabiti. Svet je prepričan, da je politični dialog potreben, če se uporablja v skladu z, nač, eh, z, z načeli eh, iz sklepov sveta iz zadnjega decembra. Tu je dodana vrednost. In mislim, da je to bolje, kot pa da oblikujemo nov mehanizem za spremljanje situacije na uh, področju človekovih pravic. Uh, Prepričana sem, da eh, bo eh, to, kar je povedal gospod Timrnac, prineslo nove pobude. Veselimo se nadaljnega sodelovanja s komisijo in z Evropskim parlamentom. Zahvaljujem se vam za to razpravo in zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Merci, Hvala lepa, gospa. S tem smo zaključili razpravo.